dragi kolegi ne bomo kar takoj začeli kajti počakali bomo predsednika on želi podati eno sporočilo prišel bo čez nekaj trenutkov in zahvaljujem se vam za vašo potrpežljivost.